So, colleagues, I think we should start again. Kolegi, bomo ponovno začeli. Michele. <laughs> We wanna start. Okay. So I want to switch my uh, mother language up. Bom govoril nemško, ker je moj materni jezik. Bomo začeli popodanskim zasedanjem po kosilu. Sedaj smo pri 16. točki izmenjava mnen z generalnim sekretarjem Mednarodne pomorske organizacije. Lepo pozdravljeni, gospod generalni sekretar Lim, z nami je tudi direktor za oddelek za pomorsko okolje, gospod Jamata. Eh, gospod Lim, gospod Jamata, hvala lepa, da ste oba tukaj. Ali slišite prevod? Odbor za promet in turizem vam je zelo hvaležen, da ste prišli sem, da ste nam namenili nekaj svojega časa, tako da nam boste razložili dejavnosti organizacije IMO. Pomorski promet in pa ladijski promet sta v ospredju, ko gre za izpuste CO2 in pa podnebne spremembe ampak vsi prometni sektor morajo prispevati svoje k zniževanju izpustov toplogrednih plinov. Pozdravljamo to, da se tudi za pomorski sektor določijo cilji za zniževanje izpustov, no, ampak isti pogoj mora veljati za vse sektore, potrebujemo enake pogoje. Zato naš odbor meni, da je prav, da se upoštevajo prizadevanja Evropske unije tudi v okviru mednarodne pomorske organizacije. Sodelovanje med parlamentom in našim odporom ter pa mednarodno pomorsko organizacijo je nekaj, kar bomo še ukrepiti v prihodnosti. Najprej bi vam dal besedo za 15 minut, vsakemu za 15 in potem bodo člani dobili tudi čas za vprašanje vzme najprej uh, gospod Limbo uh, eh, pet minut in potem gospod Jamate deset minut, torej oba skupaj petnajst minut. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pet minut imam na voljo, ampak bom raje več minut prepustil kolegom, um, zato bom poskušal končati v treh minutah. Zelo vesel sem, veliko čast mi je, da sem danes tukaj z vami, rad bi vam čestitev tudi za izvolitev ali pa ponovno izvolitev v Evropski parlament. Prav tako moram reči, da se zelo hvaležen za konstruktivni dialog med organizacijo IMO in pa Evropskim parlamentom in EU v zadnjih nekaj letih. In se veselimo bodočega konstruktivnega sodelovanja v zadnjem času smo se ukvarjali s številnimi varnostnimi in okoljskimi vprašanji. No, zlasti okoljska vprašanja so za nas v spredju, predvsem podnebne spremembe. To je sedaj največji izziv za organizacijo IMO. Zelo vesel sem odličnega sodelovanja s člani Evropskega parlamenta. Imamo 174 članic organizacije. Nekateri pravijo, da napredujemo počasi, ampak vsaka država mislim, da počne vse v svoje moči, zato da bi dosegli čim bolj znate napredek in sprejeli ustrezne odločitve. Pa še nekaj glede podnebnih sprememb. Tukaj bi najprej omenil tehnično vprašanje, naprimer učinkovitost motorjev, po drugi strani pa imamo operativne ukrepe, naprimer za optimizacijo hitrosti. Potem pa še um, raziskave in razvoj, torej kakšno bo gorivo za ladje v prihodnosti, to je še eno pomembno vprašanje. Sedaj se želimo bolj sretočiti na prihodnost energijskih virov. Z Evropsko unijo in z Evropsko komisijo si vsi prizadevamo za skupne cilje. Imamo iste cilje, iste namene, zato moramo tesno sodelovati. Sam in pa naša organizacija vedno želimo, kar se da pripomoči k temu skupnemu delu in skupaj želimo obravnavati določena okoljska vprašanja, sploh, ko gre za podnebne spremembe. To niso samo tehnična vprašanja, to so tudi humanitarna, globalna vprašanja. Zato želimo izraziti to filozofijo in pa doktrino, kolikor se le da. In to želimo vključiti v naše ukrepe. Za zaključek bi rad povabil poslance Evropskega parlamenta k temu, da še naprej sodelujemo v okviru našega skupnega dela mi se bomo zelo potrudili in želimo pripraviti pametne globalne standarde in želimo zagotoviti enake pogoje za vse. Hvala lepa za pozornost. Ja, vielen Dank, Herr Lim, für die uh, äh, Einführung. Hvala lepa, gospod Lim, za te uvodne besede. Sedaj pa gospod Jamada, prosim za predstavitev. Mr. Chair, and I'd like to add some details, but in very brief manner bom dodal nekaj podrobnosti, ampak tudi sam bom dokaj kratek. Torej, ja, tukaj vidimo IMO. To je posebna agencija OZN za globalne predpise za pomorsko varnost in pa pomorsko okolje in varnost. IMO je že pripravil 50 obveznih predpisev in mednarodnih instrumentov, naprimer Solas in pa Marpol, torej za onesnaženost morja. Uh, oba instrumenta sta zelo pomembna. Dvakrat ali trikrat na leto oba instrumenta dopolnujemo. To bo še dodatno ažurirano čez leto in pol preko tihega postopka. Ko bo vse dokončno ažurirano, bo cel mehanizem začel veljati. Tako delujemo v organizaciji IMO. Skupščina IMO je najpomembnejša uh, institucija s 140 državami, ampak eh, to srečanje poteka samo enkrat na tri leta. Svet je zelo pomemben, to poteka dvakrat na leto in sedaj imamo 40 članov tega sveta, ampak Od teh je deset eh, članic Evropske unije. Zato ima članice Evropske unije zelo pomembno vlogo v naši organizaciji. Sedaj pa konvencija MARPOL, to je temeljna konvencija za preprečevanje onesnaženosti. zaradi naprimer kemikalij, nafte, ali drugih snovi iz eh, ladij, naprimer, sploh, ko gre za tudi odpadke in pa za kanalizacijo. Sploh odpadki, naprimer, so upisani v peto prilogo Marpola in tukaj tudi zakonsko urejamo plastične odpadke um, v tej peti prilogi je. Torej, odstranjevanje teh plastičnih odpadkov je popolnoma prepovedano. Ampak sedaj pa govorimo o šesti prilogi. Tukaj gre za preprečevanje te onesnaženosti preko zraka. To je sedaj zadnji dodatek, ampak je pa to zelo, zelo pomembno. Imamo um, omejitve glede žvepla od tega leta naprej za gorivo. Um, sedaj je uh, največja meja uh, 0,5 odstotka, prej bilo to 3,5 odstotka žvepla. To je za nas zelo pomemben korak, več omejitev in od 1. marca dalje bomo tudi prepovedali kakršna koli goriva z višjo stopno žvepla, potem pa še dušikov oksidi in pa še zniževanje CO2. Tukaj smo določili omejitve za EEDI. Tu gre za nove ladje od leta 2013 dalje. Gre za postopen pristop in od tega leta naprej bomo zahtevali 20 odstotno znižanje za nove ladje, ko gre za te pline. In potem od leta 2025 naprej pa bo odstotek 30 odstotkov. Ampak na podlagi naše začetne strategije mislim, da bi lahko še pospešili to zniževanje. aprila bo zasedal MIPC in takrat ne bi sprejeli še dodatne amadmaje za to šesto prilogo Marpola, tako da bomo še pospešili in pa ukrepili to tretjo fazo. Od leta 2025, um, torej tukaj ne bi um, morda še celo šli z 30 na 50 odstotkov. Sedaj pa vidite, tudi našo strategijo ima GHG. Naša pomembna ambicija je naslednja. Do leta 2030 naj bi um, zmanjšali vpliv na okolje za 400 odstotkov do leta 2030 za vse lade nove in že obstoječe. In po leta 2050 pa naj bi um, to znižali za 70 odstotkov. In kar je še pomembno, do leta 2050 naj bi dejansko izpusti toplogrednih plinov z ladi um, že bili prepolovljeni glede na leto 2008. Tukaj vidite um, to črto, ki gremo zgor, to je po statusu kvotore, če se nič ne spremeni, ampak kot rečeno, um, bi morali. Eh, do leta 2030 eh, to zmanjšati vsaj za 50 odstotkov, če se bo dalo, in potem do konca stoletja naj bi pa popolnoma imeli uh, ladje, ki ne izpuščajo ogljika, torej popolno razogličene, si želimo. In tukaj vidite še eno prostornico o naši začetni strategiji. Leta 2008 smo imeli 950 milijonov ton. ampak to ne bi bilo do leta 2050 manj kot 400 milijonov ton. Črtka na krivulja je status quo. Modra proga je, kako bi dosegli te cilje. Tukaj vidimo zasnovo in pa tehnološke ukrepe, ki so potrebne, kot naprimer boljši pogon motorja in pa gorijo, potem pa še oranžna proga. Tukaj pa vidite operativne ukrepe ti lahko vključujejo optimizacijo hitrosti, boljše upravljanje tovora ali pa uh, tudi pravočasno uplutje v pristanišče. Ampak tudi to še ni dovolj. To v zelenem pa kaže, da potrebujemo tudi nove inovativne ukrepe, kot naprimer uh, eh, uh, eh, vodik in pa amonijak, torej um, kjer ni nikakršnih izpustov, ali pa morda še kakšno novo tehnologijo potrebujemo kot eh, vetrno energijo. S to kombinacijo ukrepov, po našem mnenju, lahko dosežemo zelo ambiciozne cilje do leta 2050. In še ena pot je tukaj pred nami. Torej, ladijski promet z ničnimi izpusti. IMO je seveda globalna organizacija, in sprejemamo globalne predpise. Želimo se zauzemati tudi za raziskave in pa razvoj v um, to, da se čim več vlaga v ustrezno gorivo z ničmi izpusti. To je pomembno za ladijski promet. In tukaj lahko sodelujemo s centri za raziskave in pa razvoj. Želimo res izkoristiti raziskave in pa razvoj za um, nizkoglična goriva ali pa goriva brez izpustov. Poleg tega tudi potrebujemo tržno usmerjene mehanizme, tako da podpremo te tehnologije, um, ki zagotavljajo nične stopne emisij. To mora biti tudi čim bolj globalno. Potrebujemo globalna pravila. In tukaj pozdravljamo kakršnekoli predloge v tej smeri. sedaj um, nima več veliko časa, sedaj se osredotočamo kot kročno ukrepe do leta 2023, ampak to pa ne pomeni, da ne pozdravljamo drugih predlogov, tržno usmerjenih ukrepov. Potrebujemo določene podatke in pa informacije in na osnovi tega mislim, da lahko razmišljamo o prihodnosti. Potem, da nikogar ne pustimo zadaj, tudi to je zelo pomembno imamo naše programe um, za tehnično sodelovanje, vključevanje. S temi projekti tudi dobivamo sredstva od držav. EU, na primer, um, je financirala globalni pomorski okvir tudi z petimi centri za sodelovanje za pomorstvo. To je zelo pomembna pobuda, ki smo jo zelo cenili. No, ampak do konca leta se bo ta projekt končal. Zelo pa cenimo ta trud Evropske unije in pa vaše sodelovanje. Upam, da bomo lahko na tem področju kaj naredili tudi v prihodnosti. Potem še uh, naš center je posedal zelo jasno sporočilo za industrijo. Tudi industrija mora iti po novi poti, zato da se dosežejo uh, um, ladje brez izpustov. Da zaključim, mislim, da v imu napredujemo, kot smo že obljubili v naši začetni strategiji. Leta 2023 bomo še zasnovali nov dokument in nove ukrepe. In seveda želimo še bolj nadgraditi tudi delo na področju raziskav in razvoja. Skratka, res prosim, da se ne pridružite. Skupaj želimo globalni zakonodajni okvir za vse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 evropski poslanci lahko zastavijo vprašanja gostov, najprej koordinatorji političnih skupin iz odbora, najprej LS. Gospa Adamovič um, bo zastopala kolegico, torej gospa Adamovič, eh, imate besedo. Tri minute imate na voljo. Hvala lepa. Res sem zelo vesela, da ste prišli v naš odbor za promet in pa turizem danes. Sem nova poslanka. Delala sem na univerzi v Gdansku. Ehm, torej, kot eh,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 Torej, hvala lepa. Pred nami je veliko izzivov. Podnebne spremembe so gotovo največji izziv za vse nas. Naprimer, fosilna goriva so žgoče vprašanje. Fosilna goriva se uporabljajo kot goriva v ladijskem prometu in to še bolj prispeva k podnebnim spremembam. EU je sprejela strategijo zato da postopoma znižujemo ali pa omejujemo izpuste iz ladijskega prometa. Prva strategija je bila sprejeta še leta 2015. Takrat je bila tudi sprejeta uredba o spremljanju in poročanju in preverjanju izpustov CO2 v ladijskem prometu. Torej, to je MRV uredba torej za spremljanje, poročanje, preverjanje. Um, to trenutno tudi revidiramo in dopolnjujemo. Na koncu želimo globalen sistem spremljanja, poročanja in preverjanja, tako da bomo lahko na globalni ravni imeli na voljo vse podatke o porabi goriva v ladijskem prometu. Evropska unija želi tudi čim bolje in bolj smotrno uporabljati delo organizacije IMO. Imamo dva sistema, evropski in pa globalni sistem. In to pomeni naslednje. Ladi iz Evropske unije mora spoštovati dva tipa standardov in obveznosti, ko gre za poročanje o izpustih. To ni optimalna rešitev za podjetje v tem sektoru. Ampak to še ni vse. Poleg tega smo sedaj začeli pripravljati Evropski zeleni dogovor, tako da bi do leta 2050 poskrbili za to, da bo Evropa prva celina, ki bo oglično neutralna. To je del ambicioznega načrta in želimo tudi razširiti evropsko schemo za trgovanje z izpusti in želimo vključiti tudi pomorski promet v to schemo. In sedaj sem pri svojem vprašanju za vas. Gospod Yamada se je že dotaknil tega načrta. Ko gre za razogličanje ladijskega prometa, imam vprašanje. V prvi strategiji ima za zniževanje izpustov toplogrednih plinov v ladijskem prometu iz aprila 2018. Uh, eh, smo videli tudi seznam dodatnih ukrepov, zato da bi dosegli dodatna znižanja na krajši in pa daljši rok. Različni ukrepi so bili umeščeni v to strategijo in pa v določen časovni okvir. Bi nam lahko kaj povedali o vsem tem? Bi lahko razložili svojo vizijo in pa svoj pogled na to prihodnost, torej kako bi lahko v pomorskem prometu znižali izpuste. In še ponovno ETS v Evropski uniji. Ali mislite, da je možno, da bi takšen sistem lahko sprejeli na globalni ravni? Kajti pomorski promet je nekaj zelo globalnega. Če ukrepe omejimo samo na Evropsko unijo, potem ne bo mogoče omejiti izpustov na globalni ravni. Izpusti se bodo samo premaknili nekam drugam. Moramo poiskati globalno rešitev. Kakšne so vaše izkušnje na tem področju? tudi glede na sodelovanje z Evropsko unijo v preteklosti in kaj moramo narediti za to, da bi še poglobili to sodelovanje. Hvala. Hvala se, lepa sedaj pa za SND. Um, hvala lepa, hvala lepa gospod Lin, hvala gospod eh, Jemade za predstavitvi. Ozelenitev pomorskega sektorja in ladijskega prometa je nekaj ključnega, če želimo preiti na družbo, ki bo oklično neutralna. Bo vedeli, ali se bo znašel v svojih zapiskih, ampak imam nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaši predstavitvi. Najprej, ta vrzel pri izpustih, o kateri ste govorili. Pravite, koliko um, moramo um, izpustom iti zaradi inovativnosti in pa novih tehnologij. Če se spreme globalna pobuda, ali bi lahko pospešili ta prehod. Ali bi lahko pripravili kakšno besedilo, naprimer glede goriva eh, v ladijskem prometu, kjer bi se osredotočili raziskave na tem področju, ali bi lahko imeli globalno pobudo, da bi pospešili raziskave, tako da bi res prišli do ustreznih inovacij. In še bi lahko bolje pojasnili, kakšne so najbolj zanimive tehnologije. Prej sem videl vaš diagram treba je počasi izpostavljati te zelene rešitve do leta 2025, če želimo doseči cilje do 2050. To ni zelo danosežna prihodnost. Zato potrebujemo nekatere tehnologije že k malu. In potem pa še tržno usmerjeno ukrepe. Prvo vprašanje se nanaša sveda na schema za trgovanje s izpusti. O tem je veliko govora, tudi komisija bo to predstavila in sedaj se želi vključiti še ladijski promet kaj mislite o tem, in potem še izvedljivost na daljši rok kot globalni sistem. Če je to ni možno, kakšni pa so drugi možni tržno usmerjeni ukrepi na globalni ravni? Hvala lepa. Äh, Hvala lepa. Gospod Gadi za Renew. Thank you very much, uh, Secretary General and uh, I Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Uh, omenu, gospe Nathigal, govorim, ni mogla priti, bom prebral to, kar je napisala. Ter o njenem imenu. Um, veseli smo, da se pripravlja globalna strategija za to, da se znižujejo izpusti v ladijskem prometu. To je prvi korak za to, da dosežemo enake pokoje na globalne ravne. In veselim se, tudi dodatnih predlogov ima na to temo. Zato imam nekaj pripomp in želim vaše pripombe o tem kot prvo. Deloma je to tudi odziv na ukrepe glede žvepla, ti so začeli vrati to leto in sedaj ladjarje um, v ladje dodajo določene snovi in nekateri pa želijo prepovedati uporabo teh eh, snovi in me zanima, kaj mislite o tem in kako bi se lahko odzvali na ta problem. V Evropi se je začela razprava o alternativnih gorivih. Bi lahko povedali zadnje mnenje o teh možnostih, o katerih razmišlja tudi IMO, ali se strinjati, da bi morali sektorju postiti več manjvenjska prostora, zato da sami izberijo alternativna goriva, ki bodo najbolj primerna za sektor. In potem še zadnje vprašanje. Sicer se ponavljajo inovacije um, številni želijo znižati oglični izpust iz ladijskega prometa. Ali v imu razmišljate o še ukrepitvi teh pobud ali pa o kakšnih novih pobudah? Ähm, ja, Gade, Sie werden ja als Abgeordnete auch nochmal selbst fragen. Sorry. <laughs> Ich hab... Gospod Gade, Rekli ste mi, da boste govorili v imenu svoje koordinatorke, ampak ali imate kakšna vprašanja še vi sami kot član odbora? Da, hvala. Mm, se bom pa še enkrat oglasil. Gospod generalni sekretar, zelo vesel sem, da ste danes z nami. Tema je res zelo pomembna. In eh, razmišljamo, ali naj ladijski promet tudi vključimo v evropski sistem trgovanja z emisijami ladijski promet mora zmanjšati svoj oglični odtis. Eh, to je dejstvo in to ste tudi vi povedali. Na evropski ravni se je treba ukvarjati s podnebnim izzivom, ampak hkrati pa moramo vedeti tudi, da Evropska unija ne bo sama rešila teh podnebnih izzivov. Eh, rešitve lahko najdemo samo na mednarodni ravni in zato je tako pomembno, da. Uh, lahko ukrepe, ki jih bomo izvajali v EU, tudi izvozimo drugam in eh, pri tem nam lahko vi pomagate kot mednarodna pomorska organizacija. Evropski sistem ETS za enkrat ni tak, da bi se ga dalo izvoziti. In eh, promet eh, iz Evropske unije in v njo zadeva samo 17 odstotkov eh, emisij. Mm, če bi eh, radi kaj več naredili eh, v zvezi z emisijami iz ladijskega prometa, potem bi to morali storiti na globalni ravni. Evropska unija mora najti prave tržne ukrepe, ki bodo zmanjšali emisije CO2 iz ladijskega prometa v EU, ampak ti ukrepi morajo biti taki, da se lahko izvajajo tudi na ravni ima. In s tem bomo zmanjšali izpuste toplogrednih plinov povsod po svetu. Potem pa še uhajanje oglika eh, in pa to, da eh, evropski lastniki ladi eh, vozijo pod drugimi zastavami. Mislim, da bi tudi to morali urediti. Evropski ETS ni, po mojem mnenju, pravi ukrep za to, da se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov iz ladijskega prometa. Zanimajo me vaši komentarji, gospod generalni sekretar, glede te evropske scheme za emisije oziroma scheme, ki bi delovala na globalni ravni in pa tudi glede uhajanja oglika. Hvala. Hvala. Gospod Pavlus bo spregovorila v imenu zelenih. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Jamada, eh, gospod generalni sekretar. Veliko čas nam je, da ste tukaj in da ste si vzeli čas za pogovor z nami. Hvala tudi, da ste nam predstavili ukrepe, ki jih eh, predvideva organizacija IMO. Kot najbrž veste, sem poročevalka za dosje MRV, torej za spremljanje poročanja in preverjanja in bi rada z vami delila svoje misli v zvezi s tem. Na vašem zadnjem eh, slajdu ste napisali, da je ključnega pomena to, da zmanjšamo segrevanje ozračja oziroma ga omejimo na 1,5 eh, stopinje Celzija. Eh, sama bi spregovorila tudi o maršalovih otokih, ki so že ogroženi zaradi dvigovanja morske gladine. Vi prihajate od tam in vam to gotovo veliko pomeni ampak kako boste podnebne cilje uskladili s svojimi drugimi cilji. Rekli ste, da bi radi zmanjšali emisije do leta 2050 za 50 odstotkov. Eh, sama sem prebrala tudi nekaj poročil znanstvenikov, eh, ki pravijo, da zato, da bomo imeli 40 odstotno eh, verjetnost, da zmanjšamo segrevanje ozračja, bi morali biti podnebno neutralni že do leta 2040. Torej, to se ne sklada s tem, da bi emisije zmanjšali za 50 odstotkov do leta 2050. Um, ehm, kako vi gledate na to in uh, kakšne podnebne ukrepe boste še predlagali, kajti uh, res jih nujno potrebujemo? No, glede MRV sem se pa v zadnjem času veliko pogovarjala tudi z različnimi eh, deležniki in rekli so, da potrošniki sami eh, Eh, zahtevajo, da jim proizvajalci zagotovijo um, oglični vtis izdelka, ki je pripeljan uh, do njih z ladijskim prometom. Torej, potrošnike skrbi uh, za ozračje, um, poleg tega bi tudi. Um, um, izvajalci transporta morali eh, vedeti, kakšno težo prevažajo, zato da na tej podlagi lahko izračunajo emisije. In mislim, da bi bilo dobro te parametre vključiti za to, da se zagotovi um, enake pogoje za ladijsko industrijo posod po svetu. Kaj pa schema ETS in cene? Ali se strinjate, da je ladijski sektor, eh, poleg eh, letalskega, eden redkih, ki še ni podvržen eh, nobenemu plačevanju? Ali mislite, da bi lahko kakšna obdavčitev prinesla dohodke, ki so zdaj potrebni in ki bi olajšali ustrezne postopke tudi manjšim? podjetjem v tem sektorju. Potem leta 2023 bi bilo že dobro imeti nek načrt in pa tudi izkušnje v zvezi s sistemom, tako da bi stvari morali začeti izvajati čim prej. In naj odgovorim še gospodu Gadeju. Če vzpostavimo ETS eh, v EU za ladijski promet, to ne bi veljalo samo za evropske lastnike ladij, ampak. Eh, za vse eh, ladje, ki pristajajo v evropskih pristaniščih. Eh, ne glede na eh, državo zastave, ne glede na operaterja. Pogledali bi samo pristanišča, katere ladje pristajajo pri nas in to bi bil nediskriminatoren ukrep. Če bo EU vzpostavila zaprt ETS sistem, Eh, bi lahko potem povabili druge, da se nam pridružijo in bi ta sistem eh, razširili tudi po svetu. Mislim, da bi to bil dober korak naprej. Podnebna kriza se um, širi, uh, eh, zaustruje. Um, zadnja poročila v emisijah so res zaskrbljujoča in res vam priporočam, da čim prej sprejmete podnebne ukrepe. Hvala. So, ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen. Ich habe. Mislim, da ni nobenih drugih vprašanj. Enega bi zastavil še jaz. Gre pa za bolj praktične vidike. V pristaniščih v Nemčiji imamo naslednje izkušnje križarkam je treba zagotoviti elektriko, takrat, ko pristanejo v pristanišču. Um, te križarke uporabljajo velike generatorje in uh, to je možnost, ki bi lahko uporabile tudi druge ladje. Um, torej, gre za. Uh, Mm, polnjenje eh, z električno energijo. Eh, ali je to možno in zanima me, kaj vi mislite o tem? Uh, uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Eh, rad bi odgovoril v zvezi z eno temeljno točko, potem pa bo direktor predstavil še stališča organizacije IMO. Najprej naj povem naslednje. Po zaslugi pariškega sporazuma um, so bili sprejeti cili uh, trajnostnega razvoja leta 2015 in uh, uh Od takrat eh, so se stvari zelo spremenile, sam sem presenečen nad tem. 174 eh, držav članic eh, imamo in zdaj je razumevanje te problematike med državami veliko večje kot prej. Evropska unija je zagotovila 10 milijonov evrov za to, da se da se vzpostavi, kot sem prej omenil, eh, regionalni eh, center za eh, koordinacijo ladijskega prometa. Ta center širi informacije, potem tudi zagotavlja podatke za vse tiste, ki delajo v teh regijah in ta center res dobro deluje. Je pa razširjen v, na petih lokacijah v Panami, Keniji in eh, še nekaterih drugih. E, mi izhajamo iz pariškega sporazuma. Pa upoštevamo pa tudi pristanišča in pa industrijo. Druga točka, ki jo moram povedati, je, da obstaja nesporazum glede naših Ehm, splošnih ambicij. Vsaj 50 odstotkov do leta 2050 pomeni, da če upoštevamo eh, vse ladje, da eh, to ni dovolj. Treba je pogledati še posamezne ladje in pa energetsko učinkovitost razmaševanja emisij tukaj pa je cilj vsaj 80 odstotkov. Mi pravimo vsaj 50 odstotkov na splošno do leta 2050, ampak če si pogledamo posamezne ladje, pa to pomeni vsaj 50 odstotno znižanje. In to je velika ambicija. kot je omenil že naš eh, direktor, imamo tudi dejavnik eh, energetske učinkovitosti in pa operacij in ta lahko poskrbi za 50 odstotno znižanje emisij. Kako pa bomo eh, ostalih 50 odstotkov pokrili, um, to, uh, na to se zdaj osredotočamo. Um, veliko delamo na področju raziskav in razvoja in eh, razmišljamo o tem, kako eh, uporabiti inovacije, ki bi jih lahko izvedli v eh, pomorskem sektorju. Potem pa še nekaj, kar je bilo povedano na koncu. To je bilo vprašanje predsedujočega. Eh, ko gre za polnjenje z električno energijo na križarkah in pa drugih ladjah. Nekatera pristanišča imajo možnost eh, mm, torej, električne napeljave do ladij, eh, torej te ladje potem ne potrebujejo svojih generatorjev, ampak nimajo vsa pristanišča takšne infrastrukture. Lansko leto smo dobili skupno resolucijo skupaj eh, z organizacijo za eh, pristanišča in skupaj smo eh, si zastavili vprašanje, kako zmanjšati emisije, kako se skupaj truditi proti temu cilju. Zdaj bomo vsa pristanišča spodbujali k temu, da se opremijo eh, s takšno eh, eh, možnostjo dostavljanja električne energije. Potem pa je bilo rečeno še nekaj, ampak na ta ostala vprašanja bo odgovoril moj direktor, potem pa bo mogoče jaz še na koncu kaj dodal. Um, um, uh, uh, Hvala, ja, tudi jaz bi nekaj eh, dodal. Uredba MRV, eh, spremljanje poročanja in preverjanje ter zbiranje podatkov. Stvari zdaj postajajo bolj harmonizirane, čeprav obstajajo še parametri, ki Eh, kot naprimer eh, eh, teža tovora, to še ni vključeno med parametre. Pomembno pri uredbi MRV pa je, da se res zberejo dejanski podatke o emisijah toplogrednih plinov z ladij. Vi ste že začeli delo na tem področju. Pri nas je to postalo obvezno lansko leto, leta 2019. Podatke bomo um, zbrali in o njih poročali letos, potem pa jih bomo tudi analizirali. Pa ne gre samo za analizo, mi bomo potem o tem uh, tudi poročali. Analiza bo trajala leto ali dve in potem bomo to uporabili pri pregledu naše strategije leta 2023. Eh, Verjetno bomo leta 2022, eh, torej eno leto prej, uporabili za to, da oblikujemo novo strategijo. Zdaj tudi izvajamo študijo, s katero preverjamo prejšnje emisije. bomo se pa osredotočali tudi na prihodne emisije in s temi podatki iz študije bomo potem oblikovali strategijo. To je prva stvar, ki jo želim povedati. Druga stvar, ki je pa tudi pomembna, pa zadeva schemo trgovanja z emisijami in pa MRV naša začetna strategija je omenjala tržne ukrepe v okviru MRV. Od leta 23 do 30 eh, bi morali izvajati vse potrebne meritve. In eh, do leta 23 ne bomo zavrnili nobenega predloga, Eh, v zvezi s tržnimi ukrepi. Če bo prišlo do kakšnega dobrega predloga, bomo razmislili o tem. Ampak eh, stvar je v tem, da potrebujemo globalen sistem. In eh, kakršnikoli tržni ukrepi bi bili predlagani, bi se morali izvajati globalno. Mogoče je sistem lahko podoben evropskemu ETS sistemu, mogoče bo drugačen. ampak emisije toplogrednih plinov iz ladij je nujno treba zmanjšati. Uh, um, uh, Imamo pa tudi cilj, da se dvig temperature omeji na 1,5 stopinje Celzija. Naša strategija iz leta 2018 eh, je eh, temeljila na temeljila omejitvi temperature, dviga temperature eh, za dve stopinji, zdaj pa imamo določen cilj 1,5 stopinje Celzija. In eh, mislim, da moramo v tej stvari tudi še razmisliti, ko bomo pripravljali novo strategijo. Strinjam se, da moramo biti ambiciozni. Eh, ladijski sektor je treba dekarbonizirati do konca tega stoletja, ampak eh, seveda bo treba stvari pospešiti. IMO je nek vrste globalni forum, tako da je treba upoštevati tudi vse druge države, ne samo razvite države, eh, tudi eh, države v razvoju, najmanj razvite države in podobno. Tem je treba nuditi še posebno podporo želimo biti ambiciozni. Toliko lahko povem za enkrat. Kot je omenil že generalni sekretar, eh, tudi veliko vlagamo v raziskav in razvoj glede alternativnih goriv. aprila bomo razmislili tudi o predlogu eh, industrije o eh, raziskavah v ladijskem prometu. Predloge na tem področju pripravlja Center za eh, raziskave v ladijskem prometu. Mogoče bi morali uvesti kakšne obvezne pristojbine na gorivo in potem ta denar uporabiti za raziskave in razvoj, še posebej tiste, ki zadevajo ladijska goriva. Mislim, da je to pomemben predlog. Moramo pa počakati na rezultat eh, naslednje seje, ki bo potekala aprila. In potem bomo podali predlog za naslednjo sejo. Raziskave in razvoj, to je pomemben vidik. Ne gre samo za ta predlog industrije, ampak začeli smo že tudi z oceno življenskega cikla goriv. Eh, in to upoštevali pri ogličnem odtisu. Razvili bomo smernice za oceno življenjskega cikla goriv. To je tudi nekaj, kar je v pripravi. V prihodnosti pa bo treba razmisliti tudi o ukrepih na podlagi trga. Zdaj pa še sistem ETS. Mislim, da sva o tem tudi že dovolj povedala. Eh, zaenkrat se vam zahvaljujem za pozornost. Thank you, Mr. Eh, chairperson. Uh, I, may I, uh, add a... Hvala. Mm, naj še nekaj dodam k temu, kar je povedal naš direktor, še posebej, kar se tiče sistema ETS kot uh, ukrepa, ki temelji na trgu. Uh, Imamo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe v zvezi z našo ladijsko strategijo. Tržni ukrepi pa so tudi vključeni kot eh, element teh ukrepov. Eh, do leta 2023 eh, bo treba revidirati našo strategijo, vključno s tržnimi ukrepi. In gotovo bomo v tem okviru govorili o ukrepih, ki temelijo na trgu. Kot ste rekli, je ladijski promet eh, oziroma ladijski sektor eh, svetovna industrija in eh, finančne zadeve na tem področju so zelo zapletene. Tako da mislim, da bi potrebovali globalne svetovne standarde pri tržnih ukrepih. Evropska unija zdaj razmišlja o določenih mehanizmih, kot je naprimer ETS. In kolikor vemo, bo Evropska unija tudi izvedla oceno učinka povezano s tem. Torej, ko bo ta predlog prišel v IMO, mogoče enkrat bo, takrat bomo potem razpravljali o prednostih in slabostih, o tem, Eh, koliko je stvar učinkovita, koliko bi lahko prispevala k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in k temu, da ladijski promet postane bolj trajnosten. Na podlagi te razprave bomo lahko potem oblikovali nek globalen mehanizem. Ampak stvar, ki jo želim zdaj poudariti, je, da bi potrebovali globalni mehanizem. če eh, ta ukrep oziroma ta mehanizem ne bo globalen, bi to lahko privedlo tudi do um, raznih kršitev in nelojalne konkurence. Kar pa se tiče prihodnosti energije, pa bi rad povdaril naslednje. Imamo operativne in tehnične ukrepe, ki pokrivajo približno 50 odstotkov. Brez drugih vidikov nam ne bo uspelo. Treba je pogledati celovito na prihodnost. Zato pa bomo potrebovali še več raziskav. Jaz osebno verjamem v to, da z opremljanjem pristanišč tudi lahko pridemo do rešitve. In če mm, bomo našli rešitev, potem lahko ladijskim uh, radijski industriji eh, tudi to predočimo in jih usmerimo v to smer. Eh, veliko se zdaj govori o biogorivih, amonijaku, vodiku eh, in drugih alternativnih gorivih, ampak tehnologija se še razvija. Kako bomo to trenutno tehnologijo razvijali naprej, kako jo bomo prilagodili, da bo primerna tudi za ladijski promet. Um, tukaj mislim, da lahko veliko naredimo in stvari olajšamo. Ta teden imamo tudi pododbor za uh, oceno onesnaževanja oziroma za preprečevanje onesnaževanja. Uh, um, ravno ta teden zasedajo in tukaj zdaj oni govorijo o harmonizacijskih kriterijih uh, za odpadke uh, v tem sektorju. To delo naj bi se zaključilo do konca tega leta. Naslednje leto pa bomo že lahko njihove ukrepe izvajali na globalni ravni. Seveda pa je treba upoštevati tudi lokalne pogoje, če gre za majhen zaprt prostor, majhno pristanišče, eh, bodo stvari drugačne kot v nekem velikem pristanišču, ampak eh, neki osnovni kriteriji pa bodo veljali za vse in ta eh, postopek bomo skušali tudi čim prej izvesti. I uh, would uh, mention overall on top of the, our, the answer from our director. Naj se navežem še na odgovore našega direktorja. E, sprejeli smo pravila v zvezi z žveplom, to je bilo oktobra 2016. E, Takrat sem bil prvo leto generalni sekretar. In takrat je, naš, o, je odbor za o, eh, varstvo okolja se soočil z nami, pritiskali so na nas, eh, eh, dokdaj bomo stvari izvedli oziroma izboljšali ali do leta 2020 ali 2025, prišlo je do konfrontacije, sprejeto je bilo leto 2020, ampak mene osebno je zelo skrbelo, kako bomo to izvajali ni, niso bile vključene. Um, um, Niso bile vključene rafinerije, potem um, radijska industrija. Veliko različnih akterjev je bilo, um, ki so sodelovali v tem procesu, ampak bilo jih je treba povezati. Uh, takrat sem bil zelo zaskrbljen, ampak zdaj z državami članicami in skupaj z industrijo smo vendarle nekaj dosegli. No, vsi smo trdo delali in na, podlag, na področju žvepla smo nekaj dosegli. Imeli smo ambiciozen načrt, tudi Evropska unija ga ima. Vaš načrt je še bolj ambiciozen, ampak če bomo delali skupaj bomo lahko našli rešitve in vsi skupaj uh, izvajali tisto, kar uh, se dogovorimo. Leto sem začel s svojim drugim mandatom in v zadnjih štirih letih sem res eh, cenil sodelovanje z Evropsko unijo. Uh, s parlamentom smo dobro sodelovali. Eh, vaši poslanci so nas obiskali pri IMO, tudi predstavniki, predstavniki komisije so bili pri nas in to res cenimo. Cenimo sodelovanje z vami. In eh, glede na vse to, mislim, da smo lahko optimistični, da bomo v prihodnosti eh, premagali izzive, ki so pred nami. Hvala za vašo pozornost. Thank you very much. Vielen Dank. Ja, najlepša hvala. Hvala, ker ste danes prišli, gospod Lim in gospod Jamada. Kot ste videli, je zelo pomembno tudi za naš odbor, da se redno pogovarjamo tudi z vami. Vem, da se redno udeležujete tudi sestankov drugih odborov tega parlamenta, pa mislim, da smo danes pokazali tudi, da je lahko odbor za promet izjemno pomemben partner za vas. Zelo zanimivo je bilo slišati vaše mnenje. In upam, da se nam bo ponudilo še več priložnosti, da povabimo predstavnike vaše organizacije v ta odbor. Najlepša hvala za to izmenjavo mnen. Gospod Jemada, upam, da se boste hitro pozdravili. Sem slišal, da ste se ponesrečili na smučišču. Najlepša hvala, da ste se odrežili današnjega sestanka. Eno minuto pauza, potem pa nadaljujemo.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 So, dear colleagues, we go on with our next point. It's our last point. Uh, Gremo naprej, ampak obljubim, da je to zadnja točka na dnevnem redu danes. Eh, bom nadaljeval kar v nemščini. Zdaj bomo imeli razpravo s predstavniki skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije. Eh, veliko veselje nam je pozdraviti gospod Večevo, ki je namestnica generalnega direktorja skupnega raziskovalnega centra. Razložila pa bo, kakšne so aktivnosti skupnega raziskovalnega centra v zvezi s prometom. Je recimo skupni raziskovalni center izjemno pomemben za promet, zato je prav, da tudi naš odbor sliši več o njihovih dejavnostih, zlasti zdaj, ko se odločamo o tem, kako najbolj optimalno uporabljati nove tehnologije. Dobrodošla, gospa Večeva. 15 minut bi vam dali za predstavitev. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljeni vsi. Vedno zelo rada pridem v Evropski parlament, eh, zato ker mislim, da moramo biti vse bolj demokratični, bolj transparentni v odnosu do državljanov. Tako da z veseljem danes predstavim delo, ki ga upravljamo mi. Če raziskovalnega centra ne poznate, mislim, da je najbolje, da v 30 sekundah razložim, kdo smo. Mi smo. Eh, služba, ki skrbi za eh, znanost in eh, za raziskave Evropske komisije in naša naloga je, da interpretiramo potrebe po znanstvenih dognanjih, ki jih potrebujemo pri oblikovanju politik. Uporabljamo neodvisne dokaze in na ta način pomagamo komisiji pri oblikovanju politika v celotnem političnem ciklu. my name and then uh, the, the first slide just to je moje ime bilo. Marija Gabriel je komisarka, ki je pristojna za naš uh, uh center. Je pristojna tudi za uh, izobraževanje in tudi za skupni raziskovalni center. Kot vidite, pa nas prekinjena črtica povezuje tudi s eh, podpredsednikom komisije in pristojnim komisarjem za medinstitucionalne odnose, je pa tudi pristojen za eh, sprejemanje politik na, podlagu, na podlagi dokazov. To, kar je zanimivo, zanimivo v zvezi z našim centrom, je, da smo v petih državah članicah na šestih lokacijah. Dve lokacije imamo tu v Belgiji, tu imamo generalštab potem smo opet no, na Nizozemskem, Karlsruhe v Nemčiji, v Seviji v Španiji in pa v Ispri v Italiji. Naša naloga je, da komisiji ponudimo eh, vrhunsko znanje, eh, ki ga potem uporabi komisija pri eh, oblikovanju političnega cikla. Govorimo partnerstv. Partnerstvo imamo kot raziskovalna institucija, potrebujemo referenčno okvir za našo odličnost tisoč partnerstv za to imamo z različnimi raziskovalnimi instituti po celem svetu. Stranski proizvod naše podpore komisiji pa je ta, da imamo vsako leto damo okoli 1400 znanstvenih objav in eh, to pravzaprav pomeni, da smo tretja najbolj citirana eh, raziskovalna inštitucija eh, globalno gledano. To je zelo pomembno tudi z vidika naše kredibilnosti. Eh, kakšne pa so naše aktivnosti na področju cestnega prometa, kakšni so izzivi v prihodnosti? Verjetno bi bilo najbolje, da na začetku omenim tiste največje izzive, s katerimi se soočamo danes in v prihodnosti. Takoj moram omeniti, da je cestni promet eh, nažalost vzrok 25 eh, tisoč smrtem na leto na naši celini uh, en milijon ljudi pa se poškoduje. To uh, je posledica, to so negativne posledice cestnega prometa. Kakšni pa so vplivi na gospodarstvo? Od, do dve, od enega do dva odstotka BDP-ja izgubimo na leto zaradi zastojev na cestah. Kaj pa zeleni aspekt? Nažalost, eh, je cestni promet eden izmed največjih dejavnikov pri onesnaževanju. Skupaj z ogrevanjem je glavni onesnaževalec zraka, zlasti v urbanih območjih. Je pa to tudi drugi največji faktor uh, toplogrednih emisij v Evropski uniji. Ogromno rešitev bo treba najti tako pri uh, trajnostni trajnostnih vidikih, eh, zdravju in onesnaževanju. Če sprememb ne bo v obliki političnih ukrepov in inovacij, lahko rečemo, da na podlagi trenutnih trendov zadeve ne zgledajo ne vem kako rožnato v bližnji prihodnosti. In to velja tudi za izvajanje eh, ciljev trajnostnega razvoja. Potrebujemo konkretne politične ukrepe in pa nove tehnologije, da te ta trend obrnemo. To, kar počnemo v skupnem raziskovalnem centru, so aktualne razkave, raziskave. Sodelujemo z vsemi 30 ostalimi oddelki v Evropski komisiji in pokrivamo različne teme: migracije, promet, energetika, okolje, eh, varnost, kmetijstvo. In na vseh teh področjih smo poskušali združiti naše znanje v uh, večja poročila v okviru katerih smo poskušali komisijo obvestiti o teh, kakšne trende lahko pričakujemo v prihodnosti. In ta poročila boste našli tudi današnji, na današnjem sestanku, tudi torej v dvorani. Pripravili smo poročila o ključnih tehnologijah, naprimer umetni inteligenci, prav tako imamo zelo zanimivo poročilo o prihodnosti mest, potem še eno poročilo o prihodnosti dela in veščin in pa še eno to vrstno veliko poročilo o prihodnosti cestnega prometa. In na kratko bomo omenila tiste najzanimivejše vidike tega poročila o cestnem prometu. Ker je tega poročila smo preučili tehnologije in pa družbene trende in kakšne spremembe lahko pričakujemo v naslednjih 50 letih. Poročili smo zlasti štiri dejavnike. Avtomatizacija, povezljivost, razogličenje in pa ek ekonomija deljenja. To so tri, tiste tri gonilne sile, ki jih je treba upoštevati pri cestni mobilnosti. Ki jih je pač treba upoštevati, ko napovedujemo spremembe v naslednjih desetletjih. V naslednjih predstavnicah bom pokazala tudi konkretne primere glede teh treh trendov. Študije kazajo, da sta povezljivost in avtomatizacija nekaj, kar uh, bo vodila vzvišenje kapacitete na cestah za 20 odstotkov. Prav tako pa lahko zmanjšamo število cestno-prometnih nesreč za 19 odstotkov. To so zelo zanimive številke. Kakšne so pa negativne posledice tega? Ti trendi lahko povečajo število avtomobilov na cestah. Pri deljeni mobilnosti že zdaj opažamo, naprimer v eh, ZDA, kjer eh, Eh, ljudje najbolj pogosto uporabljajo Uber in pa Lyft eh, v smislu taksi služba. Tam zdaj ljudje uporabljajo avtomobile bolj pogosto, zato ker so ti storitve pravzaprav nadomestili javni provajalci. Študije kažejo, da ta tehnologija pravzaprav povzroči porast v povpraševanju uh, po cestno-prometnih uh, storitvah, 30 odstotkov prometa pa zgubi javni promet. Skratka, tu imamo negativne in pozitivne posledice, ki se jih je treba zavedati. Oblikovanje politik pa eh, je nekaj, pri čemer moramo upoštevati vse te izzive na integriran in holističen način. Ena zanimiva zadeva, ki jo želimo meniti, so živeči laboratoriji, ki jih uporabljamo. Nek trend, ki smo ga opazili, je ta, da moramo vedeti, kakšno bo vedenje, obnašanje naših državljanov in v, na terenu moramo testirati določene zadeve, preden objavimo neke projekcije. Ta koncept živega laboratorija mora se mora uporabljati veliko bolj pogosto, če želimo oblikovalcem politike ponuditi dobre rešitve. V Ispri, na primer, imamo to vrstni živeči laboratorij in tam želimo testirati avtomatizirano in a, povezano mobilnost, deljeno mobilnost in nudenje storitev od a, točke do točke to nameravamo konkretno testirati v ISPRI in uh, vabim vas pravzaprav v ISPRO, da pridete in si ogledate, kaj počnemo, kakšen je ta živ laboratorij. Videli boste točno, kako v laboratorijih testiramo zadeve in potem nudimo, ponudimo te ugotovitve Evropski komisiji. Razložila sem en trend, oziroma omenila sem en trend na prejšnji prosojnici in sicer uh, povezljivost kot uh, en trend, ki ga je treba upoštevati. In tudi na tej prosojnici vidite, kako raziskave in um, inovacije lahko spremljamo po celi Evropi in, v, in globalno gledano tudi. Zato, da vidimo, v katere tehnologije se ulaga največ in uh, kakšno mesto zaseda Evropa na tem področju. Mi imamo sistem Trimis, eh, kjer eh, registriramo vse inovacije na področju eh, prometa in ugotovili smo, da gre trend v smer pogona na vodik in elektriko. Prav tako pa imamo še en močan trend, in sicer povezljivo logistiko. Zelo zanimivo pa je vedeti, kdo vlaga kam. Zato, da bomo dobro pozicionirali Evropo v tem globalnem kontekstu in da bomo točno vedeli, kje bi lahko poželi najvišji potencial v smislu inovacij. Zanimivo je pa je tudi opaziti, da trg teh inovacij ne uporablja v veliki meri. Eh, te inovacije so razvite, ampak trg jih za enkrat še ni absorbiral tako, kot bi jih lahko. S to prosojnico pa vam želim predstaviti na hitro delo Evropskega raziskovalnega centra na področju interoperabilnosti. V tem centru eh, preučujemo vprašanje interoperabilnosti za električna vozila, za ponilnike in pa za njihovo vključevanje v pametno omrežje. V Istri imamo tudi laboratorij za testiranje in to je ključen korak, ki bo prispeval k razogličenju. Če vas, bo, če vas bo zanesla slučajno v Istro, vam bomo pokazali veliko več. Z veseljem pa bomo od, odgovorili tudi na vsa morabitna vprašanja glede tega področja našega dela. Potešen primer. Kaj počnemo v Firencah? Gre za prostorsko porazporeditev popraševanja po energetiki in kje potrošniki želijo in pričakujejo ponilne postaje. Če ima mestna občina te informacije, bo točno vedela, kje obstaja potreba po parkiranju, po polnilnih mestih za električne avtomobile in na ta način lahko državljanom pomaga mestna občina pri planiranju te informacije infrastrukture. Tako da je analiza prostora tudi eno področje našega dela. No, na, na tej prosojnici pa vidite primer tega, kaj počnemo glede baterij. Mi smo soodeleženi v Evropsko zavezništvo za baterije, ki je bilo sproženo pod prejšnjo komisijo in pročujemo trende in pa novo tehnologijo, zato da pomagamo komisiji. In baterije iz litija se bodo, uh, bodo bolj dostopne, cena se bo znižila za 50 odstotkov. To pa se bo zgodilo zaradi uh, reciklaže um, baterij z litijem. In to lahko, to, te baterije lahko recikliramo po koncu življenjske dobe avtomobila in na ta način bojo znižali uh, cene baterij. Ta trg se bo razširil in uh, videli boste tudi drugo plast podatkov. Videli boste, kako se lahko to zviša v znatni meri. Eh, to bo imelo večni tržni delež. Zaenkrat pa ima Evropa samo 3-odstotni tržni delež, ampak vidimo, kakšen je potencial lahko bi si izborili 20 odstotni tržni delež, 20 odstotkov teh proizvodov bi lahko dobavljali, prav tako pa bi lahko zgradili celo eh, dobavno vrigo za pridelavo baterij v Evropski uniji. Zaenkrat tega ni, ampak upamo, da bomo lahko zavezništvo za baterije uporabili tudi zato, da bi izkoristili ta potencial kakšni v tej prostornici, pa vidite, kakšne aktivnosti vodi skupni raziskovalni center v smislu testiranja baterij. Po eni strani testiramo, uh, kako zmogljive so te baterije. To okrepi zaupanje potrošnikov v baterije. Prav tako pa eh, testiramo standarde za kapaciteto baterij, zato, eh, zato da zagotovimo trajnost tega sektorja. S testiranjem baterij pa lahko izboljšamo tudi konkurenčnost naših proizvodov in okrepimo zaupanje potrošnikov. Omenila sem že zamaške zastoje na cestah in to je še en primer našega dela. Uporabljamo kazalnike, s katerimi damo potem konkretne rešitve, kako znižati število prometnih zastojev. Tole vidite graf, ki predstavlja, koliko časa na leto naši vozniki po državah preživijo v prometnih zastojih. 40 ur na leto poprečni državljan preživi v avtomobilu v zastojih. En teden, ena petdesetina našega delovnega časa. In to, in to govorimo samo o zastojih. Torej, ko avto stoji na cesti, ne da bi se premikal 40 ur na leto. in potem še en končni komentar, kakšne so, kakšne so, so posledice mobilnosti na družbo nasploha. Eh, na tem področju bomo zelo aktivni v prihodnosti, vprašali pa se bomo predvsem, kako nova mobilnost lahko vpliva na naša, lahko vpliva na naša gospodarstva in na delovna mesta. Električna vozila imajo namreč samo naprimer 35 eh, premikajočih eh, delov, Volkswagenov Golf, ki ima motor na notranje izgorevanje, pa ima premikajočih delov 107. Kar pomeni, da bomo v prihodnosti imeli veliko manj delovnih mest v tem sektorju, zato ker bomo uporabljali električne avtomobile. Ampak, če vzamemo, naprimer, sektor baterij in če nam uspe razviti a, domačo vrigo vrednosti za proizvodno baterij, bomo a, ustvarili nova delovna mesta. Tako da ne smemo na vse skupaj gledati preveč enostransko, glede tega, kakšne bodo učinki teh sprememb na družbo. Pa še zadnji komentar glede cestnega prometa. Mi menimo, da samo, tehnolo samo s tehnološkimi spremembami ne bomo prišli do rezultatov, ki jih želimo. Še dve drugi spremembi potrebujemo. Upravljanje kot prvo. Torej, novo tehnologijo lahko uporabljamo za to, da imamo nov pristop pri upravljanju, za boljšo distribucijo, prerasporeditvijo ljudi na cesti. Prav tako pa bi lahko regulirali dostop do cestne infrastrukture, in sicer zlasti z optimizacijo cestnega prometa. In potem še druga zadeva, ki je zares bistvena. Tesneje moramo v to delo vključiti državljane. Oni so in bodo največji uporabniki teh eh, novih eh, rešitev za mobilnost in brez njihovega sodelovanja nam ne bo uspelo. Če, če želimo zgraditi zaupanje, moramo tesneje eh, sodelovati tudi z državljani. Toliko z moje strani. Tole je par spletnih strani, ki um, si jih lahko ogledate, morda vam bodo zanimive. Še enkrat pa, lahko povabim, še enkrat pa vas lahko povabim v ISPRO, kjer si boste lahko pogledali, kakšne analitične zmogljivosti imamo tam in eh, si ogledali tudi naše laboratorije. Hvala. Ja, Frau Bitscheva, äh, vielen Dank für Ihren Vortrag, die Einladung. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Hvala tudi za vaše vabilo v Italijo. Z veseljem bomo prišli, ampak äh, poleti po možnosti. E, se, se, se smo šali gosti, ki so bili tu pred vami, so imeli tudi izjemno zanimive predstavitve. Eh, isto velja tudi za vas, zelo zanimivo vas je bilo poslušati. Prepričan sem, da vam bodo kolegi postavili številna vprašanja. Gospod Salini bo dobil prvi besedo. Koordinator je najprej dobil besedo. Zato molto la, la, la, la relazione per una serie di ragioni. È chiaro che parlando di ricerca, parlando di ali pa govorili smo o raziskavah in pa o zaposlitvah. Veliko se ukvarjamo s temi vprašanji in to je tudi povezano s proračunom, to je sedaj širša razprava. In kot rečeno, pri inovativnosti in pa pri raziskavah imamo velik problem. Danes mislim, da torej vidimo te širše probleme v institucijah, in lahko se tukaj sredstva tudi za raziskave znižajo za 30 odstotkov oziroma um, za 3 odstotke glede na prejšnje predloge komisije pri obzorju 2020. Torej vse to je treba umestiti v širšo sliko. Poleg tega pa je tukaj še bolj specifično tematsko vprašanje, ki je za me zelo pomembno, um, sploh glede obzorja. Večkrat sem bil zbegan glede te porazdelitve sredstev po grozdih v primerjavi s preteklostjo predvsem sem bil zbegan zaradi tega, kako so sploh vzpostavili te grozde. Vedno sem se spraševal naprimer naslednje. Mobilnost in pa promet je eno, kaj pa industrija. V bistvu se promet povezuje s podnebjem, ne pa z industrijo. Um, in sedaj v bistvu se številni ukvarjajo z prometom, zato ker pravijo, da promet uh, onesnažuje okolje. In tako to razmišljajo. Ampak je pa seveda res po drugi strani tudi to, da je promet eh, tudi širše vprašanje. Ne gre samo za tveganje, za podnebje. Zato mislim, da um, to lahko pogledamo z več zornih kotov. Mi je pa všeč, kako ste opisali svoje dejavnosti, kajti um, povezljivost, avtomatizacija, razogličenje in podobno, to so glavna tema, glavna tema za prihodnost. Uh, In vse to je povezano z uporabo prometnega sektora. No, kot gotovo veste, ampak vseeno bi tukaj še ponovil. Tukaj v Evropskem parlamentu pogosto govorimo o prometu in 90 eh, odstotkih govorimo o razokličenju. Zelo redko pa govorimo o avtomatizaciji, povezljivosti, o tveganju glede skupne uporabe avtomobilov, naprimer. Ehm, torej imamo in plus in minuse, tudi tvegana in priložnosti. Zato je jasno, da je treba ukrepiti raziskave, tudi glede dodane vrednosti, ki jo lahko prinaša sodobni promet in pa sodobna prometna sredstva za razvoj. In v luči tega vsega bi zastavil naslednje vprašanje. Kako vi gledate na to trenutno politično razpravo glede prometnega sektora? Kje so tvegana? Res je, kot rečeno, um, obstajajo žgoča vprašanja, ampak ponavadi smo že obsedeni zaradi razogličenja. Tako da je to edini argument, o katerem se sploh lahko pogovarjamo eh, v naših razpravah in mobilnosti. Hvala. Dank, uh, Najlepša hvala. Gospod Danielson za skupino socialistov in demokratov. Najlepša hvala tudi z moje strani za predstavitev. Zelo zanimivo je bilo slišati več o vašem delu. In iz te predstavitve je bilo razvidno tudi, kako pomemben, a hkrati tudi kompleksen je a, prometni sektor v Evropski uniji. Par vprašanj imam. Bom ostal pri tej temi razogličanja. V predstavitvi ste omenili elektrifikacijo. Zanima pa me, če bi lahko še kaj dodali glede alternativnih goriv. Zanima pa me tudi, kakšno je vaše mnenje o proizvodni alternativnih goriv in v kakšni meri bodo ta goriva uporabljali v različnih prometnih sektorjih. Naprimer, v cestnem prometu je to sploh eh, možnost oziroma morajo alternativna goriva prioritetno biti namenjena drugim sektorjem. Pa še nekaj glede elektrifikacije. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, ali je možno elektrificirati uh, tudi uh, cestni promet na dolge distance, na dolge razdalje. Bo to možno ali ne? In če ne, bo možno elektrificirati vsaj uh, uh, glavne koridorje, da se tovornjaki polnijo na teh glavnih uh, koridorjih in potem, ko zaidejo na manjše ceste, uporabljajo baterije. Uh, Najlepša hvala. Gospod Flego, zarenju. Hvala vam, predsjedniče. Uh, eh, hvala najprej na stvarno jako, jako zanimljivo. Najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči. Želel bi se zahvaliti. Uh naši gostje za to izjemno zanimivo predstavitev. Včast mi je, da vam lahko postavim par vprašanj danes v imenu koordinatorja za skupino Renew. No, naj pomenim, da um, sem sam pravzaprav diplomiral iz te uh, konkretne teme prometa in moram reči, da so vaša poročila izjemno kakovostna. No, zdaj pa k zadevi vidimo, da eh, vse več tehnoloških rešitev uporabljamo za avtomatizacijo prometa. To je zdaj že pravzaprav tretja generacija te tehnologije. Kar zadeva četrto stopnjo avtomatizacije. Pa me zanima, kdaj bo možno kategorizirati tudi ceste za to vrstna avtomatizirana vozila. Moje naslednje vprašanje pa se nanaša na vaše nadrejene, vse do gospe van der Leyen. Zanima me, kakšno je. Eh, kakšno zakonodajo pričakujete? Vem, da obstajajo pomisleki tudi glede proračuna, ampak bolj me pravzaprav zanima, kaj menite vi o tem, kakšne, kakšno zakonodajo potrebujemo, če, ime, če želimo imeti bolj zelen promet in če želimo doseči to četrto stopnjo avtomatizacije, ki jo mislim, da lahko pričakujemo v kratkem. To so bile moje vprašanja, zdaj pa bi se dovolil še krajši komentar in lahko me popravite, če se motim. bi bilo možno, oziroma če bi bilo možno, da polovica naših državljanov v mestih uporablja električna vozila. Kaj bi se zgodilo z dobavo elektrike? Bi prišlo do električnega mrka ali ne? Hvala. Najlepša hvala, gospod Flego. Gospa Pavla se v meni zelo. Hvala za besedo. Hvala, gospod Večeva, ker ste se nam danes pridružili in ker ste predstavili vse te zanimive raziskave. Bomo si podrobno še vsekakor poiskali na internetu, vse skupaj je bilo zelo zanimivo. Všeč mi je bilo tudi to, da imate drugačen pristop in sicer, da moramo zagotoviti mobilnost za ljudi, ne pa za avtomobile. V Nemčiji pa tudi drugot vse pogosto opažamo, da ljudje zopet želijo osvojiti ta svoj javni prostor. Želijo si ga nazaj. In tudi tisti, ki se pritožujejo o prometnih eh, zastojih, eh, tarnajo, da želijo imeti več cest, eh, zato ker uh, so pozni v službo. Potem grejo v Kebenhavn in vidijo, kako super je tam, ker imajo več uh, prostora za pešce in za kolesare, pa nikakor ne naredijo tega metalnega preskoka, da bi videli, da je to vse povezano. <clears throat> Žila bi se nekako navezati na to, kar je povedal gospod Lega. Odlično bi bilo, če bi vam uspelo pripraviti konkretne politične ukrepe, predloge, zato da bo komisija imela neko dobro znanstveno podlago za ukrepe, ki bodo dobri za naše državljane, ki živijo v mestih. Prav tako pa me zanima, če ste kaj energije uložili tudi v raziskave glede podeželja, ker javni promet ni tako dobro zastopan kot pa v mestih. Zanima me, če raziskujete tudi mobilnost na zahtevo, to bi znala biti rešitev tam, kjer si občine ali pa, ja, ali pa manjše vasi preprosto ne morejo privoščiti javnega, javnega prometa. Hvala. Hvala lepa, gospa Pavlos. In gospa Kuftaromeno Guje, še kot zadnja koordinatorka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se vam rad zahvalila za zanimivo predstavitev in pa za to, da ste prišli. Imam nekaj vprašanj ali skupno raziskovalno središče načrtuje študijo o pravičnem prehodu in pa o socialnih vidikih teh sprememb v prometnem sektorju. Zelo pomembno je, da vnaprej vidimo, kakšne bodo posledice tega prehoda za najbolj ranljive ljudi, sploh tiste, ki živijo v redko poseljenih območjih in pa na otokih. Moramo se pripraviti eh, na to s ustreznimi ukrepi. Prav tako ste pročevali alternativna goriva. Zaraz je to zelo zanimivo vprašanje. Vodik eh, me zanima. Omenili ste, da se veliko vlaga v vodik v prometu. Ali bo to pomenilo bolj trajnostni promet v prihodnosti? Ali bi lahko napovedali, kdaj bi začeli uveljavljati to tehnologijo vodika? Kdaj bo to konkurenčno? za pomorski promet ali pa za zračni promet? In še, v kakšni meri bi lahko običajna goriva zamenjali z vodikom? Hvala lepa. Dva kolega sta se prijavili besedi, gospa Talar je prva. Ähm, Hvala lepa, gospa Večeva, za predstavitev res zelo zanimiva predstavitev. Čestitke za to in za vsa ta odlična poročila, ki ste jih omenjali. Imam nekaj kratkih vprašanj. Najprej, razlika med mobilnostjo v mestnih območjih in pa na podeželju. Pravite, da je iz študije razvidno, da 40 ur na leto potratimo v prometnih zastojih in to seveda tudi potem pomeni gospodarske posledice. Se do 2 odstotka BDP-ja se izgubi oziroma dodane vrednosti in se rekli, da obstaja razlike po Evropski uniji. Kaj pa razlike med podeželjem pa mesti? In potem še drugo vprašanje, baterije. Ko govorimo o električnih vozilih, pogosto vidimo, da se baterije izpostavljajo kot glavna težava. Naprimer, kaj se bo zgodilo, če pride do nesreče ali kaj takšnega. Pogosto slišimo o teh težavah. Potekla so nekatere pobude. Ali ste pri svojih študijah pročevali baterije v vseh teh različnih pogledih? Hvala lepa. Tudi sam imam vprašanje. Imam podobno vprašanje kot gospod Taler, pravzaprav. Litijeve baterije, litijnionske baterije za električne vozila. To je eden izmed glavnih izzivov. Kaj se bo zgodilo, ko bo konec življenjskega cikla te baterije za vozilo? Naprimer, ko se doseže 80-odstotna zmogljivost, na neki točki bo treba zamenjati, vse tako pravijo strokovnjaki in potem jih bo treba reciklirati. Ampak strokovnjaki pravi tudi tole, da je pred reciklažo še en drug korak. V tem času se lahko potem baterije uporabijo za shranjevanje, kaj ti gotovo bomo imeli težave, če želimo še dodatno rešiti uporabo obnovljive energije, naprimer, če želimo uvesti energijo iz vetra in tako dalje. Imamo tudi težave, ker um, določeno energijo lahko pridobimo samo ob določenem času, ob določenih viških. In enako velja tudi za um, sonce, torej, ko je veliko vetra, je veliko energije, ko je veliko sonce, veliko energije, kako to lahko shranimo potem? Kako bi lahko ustvarili trg za te baterije, da bi s temi baterijami lahko shranili energijo? ker ti baterije so drage, materijali so dragi, vse snovi so drage in težko jih bo reciklirati. Ali bi lahko s temi baterijami kaj počeli, še preden si jih potem reciklira oziroma odvrže? Hvala. Hvala lepa vsem za pozitivne pripombe glede našega dela v skupnem raziskovalnem središču. Kot prvo, je RC opravila samo raziskave ničesar ne predlagamo, ne predlagamo političnih ukrepov, samo podpiramo politične ukrepe, ki jih spremajo kolegi iz političnega oddelka, to pomeni generalni direktorat, um, komisija in tako dalje. Zato tukaj ne bi posegala v njihova področja. To je, mislim, da pametna rdeča črta. Mi moramo stati politično neutralni in želimo ostati politično neutralni, tako da lahko staramo vrtostoni. Če govorite o političnih prioritetah in pa uredbah, ne bi odgovarjal na to, pa čeprav morda imam stališče, um, osebno stališče o določenem vprašanju. Najprej proračun. Ravno danes je pred najpomemben dan, res upam, da bodo dosegli dogovor. Tako da bomo videli in pokazali, da Evropa lahko spreme odločitve. In res upam, da bo proračun za dosti visok. Ne more sedaj producirati tega, kar se bo zgodilo, ne more tega komentirati, kajti pomembno je, da naši predsedniki držav in vlad eh, spremejo odgovorne odločitve o evropskem proračunu. Potem ste govorili o grozdih in pa o novem obzorju, obzorju Evropa. Uh, To sicer ni naš portfelj, eh, kolegi, ki se ukvarjajo z raziskavami in inovacijami, eh, se ukvarjajo s tem. In pravite, da je promet povezan s podnebnimi spremembami in podnebjem. Glede tudi v našem tematskem področju imamo direktorat za energetiko, podnebje in promet. Ampak vseeno, ja, sveda je to tudi del industrije in pa proizvodne ter gospodarstva. Sedaj moramo videti, kaj bo komisija pripravila za naprej. Pripravila bo sporočilo o industrijski strategiji in sicer 10. marca bo to objavljeno. In vključili bodo tudi proizvodnjo. Če bo naprimer promet povezan z podnebjem in če bo razogličene glavni vidik, to še ne pomeni, da mobilnost potem ni pomembna in da to ni pomemben sektor za potencijal za večjo proizvodno. Ampak še vedno, razogličene je ključno. Do leta 2050 eh, naj bi prišli do Evrope, ki bo oglično neutralna. To je zelo zahtevna naloga pred nami. Prav zato mislim, da moramo malce pritisniti um, pri tem, torej na področju razogličenja. Neutralno z vidika mobilnosti, mislite, kaj je v redu. Ampak dodana vrednost prometa je jasna. To je jasno lepilo za naše gospodarstvo. To je zelo pomemben sektor na vsak način. Potem alternativna goriva. Na to bo odgovoril strokovnjak kaj ti res mislim, da je prav, da dobite strokovno odgovor. Glede vodika opravljamo veliko dela in še nekaj drugih vprašanj glede vodika smo slišali. Pri obzoru 2020 smo imeli skupni projekt o vodiku, o uporabi vodika. V zadnjih skoraj petih letih obstoja smo delali v okviru tega skupnega projekta. Eh, raziskave in pa podjetja smo sodelovali in smo poskušali pripraviti tehnologijo za uporabo te tehnologije. In strošek vodika se je zelo znižal. Sedaj bomo skoraj da že konkurenčni v primerjavi z drugimi vrstami energijskih virov za prevoz sedaj že imamo določene avtobuse, ki delujejo na vodik. In v zadnjih petih letih smo res povečali konkurenčnost in znižali stroške, pa tudi povečali varnost po drugi strani. Kaj bo sedaj s tem naprej, ali bo ta projekt še vedno tekel? Gotovo, da ja, bo tekel in tudi naš center je del teh pobud. In tukaj smo marsikaj naredili na področju raziskav. Potem naprej elektrifikacija. In še bolj konkretno, ali je to mogoče za težke tovornjake ali imamo alternativne poti, drugačno infrastrukturo. Tudi na to bo odgovoril kolega, naš strokovnjak. Potem avtomatizacija in pa četrta generacija avtomatizacije, um, isto bo povedal strokovnjak. Naprej, mesta. Res, pogledajte si naše poročilo o prihodnosti mest, kajti mobilnost v mestih je vključena tudi v ta dokument. Potem je govora tudi o tem, kako uporabljamo prostor v mestih za ceste ali kaj drugega morda. In še, kaj pomeni mobilnost kot storitev to ni usmerjeno samo na avtomobile in pa vozila, to je mobilnost kot storitev. In potem govorijo o skupni mobilnosti in pa drugimi tipi mobilnosti, tako da lahko vse odsumimo čim boljše storitve. To je pravi pristop. Mobilnost se ne nanaša samo na infrastrukturo ali pa na vozila. Moramo se sredotočiti na to, kako bomo zagotovili storitev kot tako. To je najbolj optimalen način razmišljanja o mobilnosti. Potem naprej podeželje. Lahko si pogledate, pogledate eno izmed uh, prostornic. Prej sem rekla, torej v EU 40 ur na leto potratimo v prometnih zamaških. Potem je ta še krivulja niže, ki kaže to številko tudi izven mest. Smo opravili to analizo tudi glede prometnih zmaškov in smo opravili, imamo na voljo določene študije za mesta in za podeželje oziroma območje izven mest. Naprej. Um, potem vrzeli glede znanja. To bo zelo zanimiva tema. Potrebujemo dodatno znanje, eh, lahko ga včasih eh, ponudimo mi ali pa kakšni drugi instituti. To je za nas najpomembnejša naloga. Včasih mislim, da nekateri, nekateri stvari ne vedo, torej obstajati vrzeli znanja in zato potem potrebujemo tudi dodatne možnosti. Lahko zagotovimo to znanje, ne politika. Ampak, če mislite, naprimer, da obstaja kakšna vrzel glede znanja, prosim, nas opozorite na to. Potem študije o pravičnem prehodu. Veliko delamo na različnih področjih, s tem v zvezi. Eden izmed pilotnih projektov, ki smo ga začeli, je bil tudi premogovniške regije v, v prehodu. To sicer ni mobilnost kot taka, ampak je to pomembno za energijo. In To je pomenilo tudi zaradi reljivosti nekaterih gospodarstev v prehodu. To je eno izmed takšnih poročil, ki smo jih pripravili. Lahko pogledate, kaj smo tukaj oblikovali. Glede pravičnega prehoda bomo sodelovali tudi z GT regijo. Uh, eh, tukaj bo potem teh 7,5 milijard za sklad za pravičen prehod. Poskušali bomo biti čim boljši partner za zagotovitev dodatnega znanja. Uh, Ja, marsikaj počnemo in lahko še marsikaj naredimo v prihodnosti. Potem pa še baterije in pa naslednji življenjski cikl baterij. Res, kot prvo, um, moramo zagotoviti to drugotno uporabo baterij, tudi zaradi številnih uh, surovin, ki so v baterijah. Baterije se lahko uporablja za različne namene. In še nekaj glede shranjevanja energije. Lahko se uporabijo naprimer baterije avta doma, tudi za shranjevanje energije, pa potem tudi za uporabo v um, času vrhuncev. To možnost sedaj pročimo, naprimer, da nekaj napolniš uh, po noči, potem uporabiš po dnevi, če nekdo ne uporablja avtomobila to je možno. Zato moramo zagotoviti pametno uporabo vseh možnosti skrenevanja energije, vse, kar je na voljo. Če bomo širše gledano sedaj zamenjali običajne avte, potem bomo mislili, da imeli velik potencial za skrenevanje energije. To moramo pametno izkoristiti in na tem že delamo več možnosti tukaj. No, ampak sedaj pa bom dala besedo Havisa, torej strokovnjaku, da odgovori na nekatera vaše bolj strokovna vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Bom poskušal odgovoriti na vodik, alternativna goriva, elektrifikacijo in pa druga podobna vprašanja. To gre za bolj zapletena področja, naprimer prevoz um, uh, blaga, potem pomorski prevoz, uh, težki tovrnjaki in podobno. Imamo določene mnenje o vsem tem, ampak mi smo znanstveniki, nismo neki politični analitiki. Zato bom govoril kot znanstvenik. Gotovo veste, da nimamo kakšne čarovne paličice ali univerzalne rešitve. Imamo različne možnosti za različne vprašanja. Moramo gotoviti, kje so najboljši prenašalci energije in kateri so najbolj primerni za določene type prevoza. Glede na cilje za leto 2050, torej, ko si želimo uh, družbo, ki je oglično neutralna, in pa glede na to, da se sedaj začne razprave tudi za GDP za podnebje v zvezi z revizijo ciljev za CO2 v cestnem prometu, bo treba še dodatno proučiti tudi to, kaj je že na trgu, katere tehnologije so na voljo, kakšna so najboljša goriva in kako to najbolje uporabiti v prometnem sistemu. Potem vprašanje elektrifikacija tovornjakov. To je možno storiti. Imamo določene možnosti, teste v državah članicah, ampak ni pa kakšnega večjega obsega uporabe. Tudi stroški za infrastrukturo so visoki in če to pogledate, potem boste videli, da če bomo elektrificirali vse avtoceste v Evropi, bodo to ogromni stroški. Seveda pa je tudi dokaj težko uporabiti to tehnologijo, ker ti potem potrebuješ tudi naprimer električne povezave, čez tunele, pod mostovi in podobno. Potem to velja za težke tvornjake, za krajše razdalje obstajajo druge možnosti, naprimer alternativna goriva, biogoriva se lahko uporabijo. Enako velja tudi za celinske plavne poti. Tukaj lahko uporabimo utekočinjeni zemeljski plin ali pa biodizel, biogoriva, ker um, s tem lahko pogajamo dizelske motore. Potem letalski sektor. Tukaj slika nekoliko drugačna. tukaj imamo tudi uh, določene rešitve, vodikove celice niso rešitev, kajti energetska zgoščenost in pa kilogram um, obremenjenosti ni zadosti, da bi lahko zamenjali tekoča goriva, ki se trenutno uporabljajo. Potrebujemo bolj inovativne koncepte. Mislim, da se bo kaj zgodilo, če obstaja potreba, če obstaja trg, potem si bo nekdo nekaj izmislil in bo nekdo pripravil ustrezno rešitev. In izum. Potem vodik, vodikove celice. Prišlo je do določnega razvoja, kajti nekateri proizvajalci so tudi uporabljali to v sektorju težkih tovornjakov. Za ta sektor bi lahko torej imeli uh, ne en težek tovornjak, ampak bi lahko namenili naprimer um, take manjše celice, ki se uporabljajo za trenutno potiška vozila, osebna vozila. Ampak raziskovalci o tem odločamo, ampak to, o tem odločajo tržni akterje. Oni bodo našli najbolj smotrno in cenovno učinkovito rešitev za naprej. Mislim, da sem odkril na večino teh vprašanj, če pa ne, pa prosim, kar še enkrat vprašate. Vielen Dank für die Stellungnahme. Wir werden mit Sicherheit. Hvala lepa za te odgovore. Seveda bomo še poznali, kdaj zastavili dodatno vprašanje, ne pa danes, ker smo sedaj končali za danes. Hvala lepa vsem za komentarje, vprašanja, hvala, da ste prišli, hvala sekretarjatu, tomačem. In še nekaj uradno obvestilo. 16. in 17. marca se lahko ponovno srečamo, če vam je všeč biti tukaj v tem odboru za prometni turizem. Torej, 16. in 17. marca je naslednji odbor, ampak zaenkrat pa smo zaključili in vsem želim srečno pot domov, um, danes, jutri ali uh, kadarkoli in lep konec tedna.